več 14, ob 12. Glasovanje pa bo v sredo 15. januarja. Od danskih pristojnih organov sem prijo sporočila, da bo gospod Klaus Larsen Jensen nadomestil gospoda Jorgensena, ki je postal minister v danski vladi. Polske oblasti pa so mi sporočili, da so izbrali gospoda Zaleskega ki, in gospoda Rosa, ki bosta nadomestila gospo Kolarsko Bobinsko in gospoda Časkovskega. V skladu s prvim stavkom sedmega člena poslovnika Evropskega parlamenta, kot tudi četrtega pravila,